Vayan ocupando sus asientos. Prosim, da zauzamete svoja mesta in prosim, da pripravite vaše glasovalne kartice. Danes vam z veseljem sporočam, da je v naši dvorani uradna delegacija, ki v kateri so vodilne osebnosti krščanske skupnosti iz Bližnjega vzhoda, iz Iraka in Libanona. Somos conscientes de la difícil situación. Zelo se zavedamo težke situacije v vaši regiji, za številne krščanske skupnosti in zato vam izražamo našo podporo. In prav prisrčno vas pozdravljam v Evropski.